sedaj bi rada predstavila novo sestavo odborov. novih posebnih odborov v skladu s členom poslovnika 2009. Evropski poslanje, eh, parlament je ustanovil nov posebni odbor za boj proti raku, za boj proti tujemu poseganju in uh, lažnim informacijam. Ustanovili so tudi pododbor o davčevanju in o transportu živil. Sestava novih posebnih odborov bomo objavili na spletni strani Evropskega parlamenta. Naslednje obvestilo se navezuje na začetek med institucionalnih pogajanj. in odločitev v odborih. V sredo nismo sprejeli nobenih posebnih želja glede sprememb, zato bodo odbori začeli s pogajanji. Sedaj gremo na razglasitev zida glasovanj, ki so potekala včeraj. Sedaj eh, gremo na znanujem razglasitev sprememba direkt direktive glede datuma prenosa začetka uporabe zaradi krize sprejete finančne dejavnosti Evropske investicijske banke sprejeta. Poročilo ICAO nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke sprejeto. Poročilo KUSA zaščita finančnih interesov Evropske unije, boja proti goljofijam sprejeto. Resolucije treh eh, skupin humanitarne razmere v Venezueli ter migracijske in begunska kriza sprejeta resolucija odbora in vi nasprotovanje v skladu s členom 112 o aktivnih snovih. Predlog smo imeli številka 1 sprejet, predlog smo imeli številka 2 sprejet, predlog smo imeli 3 sprejet. Vodna je navedba T zavrne. Resolucija odbora ITRE eh, sprejet. Eh, vse evropske energetski, vse evropske energetske infrastrukture, predlog NVP1 sprejet, eh, drugi del sprejet, eh, pet zavrnen, predlog smo imeli šest zavrnen, sedem zavrnen, osem zavrnen, predlog smo imeli devet zavrnen. Števil, od, odstavek številka 3 prvotnega besedila sprejet, predlog smo imeli 10 zavrnen, odstavek 4 prvi del sprejet odstavek številka 4, drugi del sprejet. Predlog smo je številka 2 zavrnen, predlog smo je 3 zavrnen, predlog smo je 4 zavrnen. Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem terorizmu med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, predlog smo je številka 3 zavrnen, eh, iz, izjava 13 eh, sprejet, prvi del sprejet sprejet, drugi del sprejet, tretji del sprejet, prezme številka ena sprejet, uvodna izjava H prvotnega besedila je brezpredmetna. Resolucija odbora ENVI, predloge sprememb k predlogu resolucije, trajnostna strategija za kemikalije, prezme številka ena, zavrnen, odstavek 21, prvi del sprejet, eh, drugi del sprejet, odstavek 22, prvi del sprejet, drugi del sprejet, odstavek 23, prvi del sprejet, drugi del sprejet. Odstavek 41 sprejet, prezmeje 2 sprejet, prezmeje 3 zavrnen, prezmeje 4 zavrnen, odstavek 81 sprejet, 82 prvi del sprejet, drugi del zavrnen prvi del sprejet, drugi del zavrnen, predlog smo v številka 5 zavrnen. Odstavek 86, prvi del sprejet, drugi del sprejet. Predlog sem je 6 zavrnen, predlog sem je 7 zavrnen, predlog sem je 8 zavrnen. Odstavek 116 sprejet. Sedaj bomo zasedanje prekinili za nekaj minut. Razprava se začne ob 9.15. Hvala. Okay.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 imenu političnih skupin, ne bomo pa imeli možnosti za modri karton ali spontanih govorov. Naslednja točka na dnevnem redu je počastito spomina na srebrenico 25. 25. obletnica. Besedo dobiva v imenu komisije gospod Varheli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes se spominjamo enega najtemnejših časov v evropski zgodovini in enega najhujših zločinov storjenega po drugi svetovni vojni. 25. Um, julija je bilo več kot 8 tisoč bosancev ubitih v Srebrenici pod nadzorom Združenih narodov v kraju, za katerega so mislili, da je varen na vojnem območju v Bosni. Trupla so bila odvržena v množične grobove eh, z obrazom navzdol in zavezanimi rokami. Sočustvujemo s preživelimi svojci umrlih in njihovimi prijatelji. Spominjali se bomo žrtev in jih počastili in se spomnili sočustvovali z vsemi, ki žalujejo. Upam, da bodo njihove rane nekoč zaceljene. Evropa ne bo pozabilo, pozabila na to, kaj se je zgodilo v Srebrenici. In ne bomo pozabili na to, da je bila naša odgovornost zaustaviti genocid vendar nam to ni uspelo. Evropa je bila poražena v Srebrenici. Genocid v Srebrenici je odprta rana v samem osrčju Evrope, ki nas še vedno straši. Opominja nas na skupno odgovornost prepričevanja, da se genocid še kdajkoli zgodi. Zato je naša dožnost, da se srebrenice spominjamo zavedno. Naša dožnost je, da sprememo odgovornost. Pravici je, pravici treba biti zaščeno in vsi tisti, ki so bili udeleženi, morajo utrpeti posledice. Po 25 letih je postalo še bolj nujno, da storilci vojnih zločinov ne ostanejo nekaznovani. Dve mednarodni sodišči, sodišče za zločine na območju bivše Jugoslavije v leta 2004 in mednarodno sodišče za kanzige zadeve leta 2009 sta priznali, da se je v Srebrenici zgodil genocid. Nedopustno je kakršnokoli zanikanje ali maščevalnost. Politični voditelji morajo sprijeti odgovornost, odločiti se morajo za resnico, za pravico, za sodelovanje in ne za strah in za sovražno. Samo tako bomo lahko dosegli spravo in zgradili svetlejšo prihodnost za prihodne generacije. Voditelji v regiji morajo prevzeti vso odgovornost in služiti za zgled v Evropski uniji ni mesta za podpihovanje sovražnega govora ali čaščenje vojnih zločinov. Pritegniti moramo še posebej mlade okrog skupne vizije Evrope, ki temeli na spoštovanju in na zaupanju. Nujno je, da tudi civilne družbe prispevajo k takšni prihodnosti. To igra pomembno vlogo za graditev demokracije, spomina in pa solidarnosti na Balkanu, še posebej med mladimi. Naloga vseh nas je, da iz Srebrenice potegnemo zaključke iz brutalnega dogodka pred 25 leti. Je postalo jasno, da moramo spoštovati eh, človeško življenje enakost in svobodo. In to mora postati tudi osredje politike v Bosni in Hercegovini in tudi povsod na Balkanu mednarodna sodišča morajo ustvariti okolje, s katerim bomo dosegli spravo in premostili ovire, ki so nastale zaradi vojne in s tem omogočili pot vsem državam v regiji proti Evropski uniji. Doseči je treba spravo na vseh ravneh, zato da bomo lahko zavarovali življenja vseh državljanov. Treba je tudi poskrbeti, za pravna sredstva za žrtve vojnih zločinov, um, posilstv in mučenja in doseči, da eh, svojci umrlih končno dosežejo mir. Treba je poskrbeti za družbo, kjer bo prevladovala pravica in spoštovanje človeškega življenja. Evropska unija bo še naprej spremljala balkanske države zato, da bomo dosegli blagostanje in uspešno prihodnost za vse. S tem, da priznamo preteklost, je način, da se pomaknemo proti prihodnosti. Brez prave ne bo dolgotrajne stabilnosti, miru in blaginje na Zahodnem Balkanu. Zato pozivam zahodnobalkanske države, da delajo v to smer, da zacelijo rane iz preteklosti in da skupaj gradijo uh, prihodnjo Evropo. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Naslednji ima besedo gospod Pavlo Ranžel v imenu skupine LSE. Never again. Nikoli več. Nikoli več, nikoli več. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Ta krik, to obupno sporočilo bi rad posveti, posvetil vsem bosanskim državljanom, ne glede na etnično pripadnost ali veroizpoved na tisoče prebivalcev v tej državi je izkusilo grozote genocida. Zato moramo poskrbeti za spravo v dobro celotnega človeštva. Žrtev, ki se je zgodila v Srebrenici, pomeni zanikanje človečnosti, kjerkoli pride do masakra, do genocida, do sistematskega pobijanja nedolžnih ljudi, obstaja zanikanje človeštva, zanikanje človeškega dostojanstva. Povsod tam imamo srebrenico. vse žrtve, še posebej tiste v Srebrenici, zahtevajo resnico in pravico. Resnica ni kompatibilna z zanikanjem in pravice ne more biti, če obstaja nekaznovanost. Vprašanje je, koga bomo zastopali. Rad bi izrazil sožalje in sram vsem tistim, ki so izgubili svoje najdražje v Srebrenici, v, Bo v Bosni, vsem žrtvam. Zanikali so genocid in delovanje Evropske unije in Združenih narodov je bilo nedopustno. Preživeli ste žrtve najtemnejših vzgibov ljudi. Brez prizadevanj za pravico ne bo prišlo do sprave. Predstavljate pa tudi upanje, da bomo nekoč dosegli eh, mirno, stabilno in uspešno Bosno. Najlepša hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo gospod Picula. Hvala predsednica, hvala gospod komisar za. Veliko bolečino in z veliko simpatije danes govorimo o največji tragediji na balkanski celini po drugi stoni vojni, to je genocid v Srebrenici. 25 let je že menilo, ampak spomini na te grozne prizore še živijo v nas. Pred petimi leti je Evropski parlament sprejel posebno resolucijo o genocidu v Srebrenicu. Ni to lažbe za tiste, ki so izgubili svojce že po, tudi po vseh teh letih, ampak potrebe poskrbeti za žrtve zločinov. Treba je najti krivce za sorodnike vseh žrtev. Sodišče v Hagu je obsodilo 47 obtoženih na več kot 700 let zaporne kazni za sodelovanje pri genocidu v Srebrenici. To je genocid, to je zločin in tako to moramo, moramo imenovati. Imamo sodbo Mednarodnega sodišča v Hagu, ampak tekom časa je naša obveznost, da zaščitimo žrtve še večje, kajti zdi se nam, da eh, nekateri želijo to pozabiti v političnih režimih vidimo, da so tisti, ki so zanikali genocid, celo dobili eh, Nobelovo nagrado. Različni režimi sponzorirajo to, ampak ne smemo dopustiti, da zločin prevlada. To smo dolžni žrtvam Srebrenice, Sovčare in mm, druge pač, ker smo imeli zločine. Treba je imeti resnico in to je pomembno za prihodne generacije. Bogatstvo Bosne je prav v teh različnih generacijah, o različnih narodih, ki tam živijo. To je posebna država, tam imamo različne narodnosti, različna virstva, to je treba upoštevati in tam potrebujemo enakopravnost vseh narodov, to je pomembno za prihodnost Bosne. To je pomembno tudi za članstvo Bosne v Evropski uniji. To je pomembno za mlade, ki bodo živeli v blagini združeni. Čeprav so si različni, kot državljani Evropske unije morajo živeti združeni. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine Renew dobi besedo gospod Flegon. Poštovani povjereniče. Gospod komisar, 25 let je menilo o po najhujšem vojnem zločinu, na evropski celini po drugi svetovni vojni. Genocid v Srebrenici se je zgodil in nihče, prav nihče, nima pravice zanikati genocida v Srebrenici, nihče nima pravice relativizirati te preteklosti in obžalujem, ker ni politične volje, da bi imeli resolucijo o Srebrenici pri 25. obletnici te velike tragedije. To, da se ne obsodi ta vojni zločin, je velik civilizacijski poraz tega parlamenta. In to je najmanj, kar mi dolgujemo žrtvam vseh pri tem dogodku. Treba je poskrbeti za to, da se ti zločini nikoli več ne bodo ponovili. Vsi mi moramo ustrajati na tem, da imamo pravico, treba je zanikati in zavrniti politiko, ki izključuje, ki zanika kajti ne moremo imeti kompromisov in špekulacij, ko gre za človeška življenja. Treba se spomniti na vse žrtve. In zato imam danes eh, ta cvet tu, eh, nosim ga v spomin na žrtve nacionalizma, na žrtve tega, da pač nekateri lahko iz sovraštva storijo kaj takšnega. Ta cvet, ki ga nosim, mora prinesti vero v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 gobi, eh, gospa Bilde. Srebrenica je najbolj tragična epizoda zgodovine eh, Bosne. Mednarodna skupnost eh, je bila za to odgovorna, vendar pa to še ni bilo do vzpostavljeno in sprejeto na politični ravni leta 2020. ciel. so bile naložene kazni težke mednarodne. omenil vsega, kar bi moral glede te tragične epizode v zgodovini. Vidimo tudi, da imamo Aleksandra Vujčiča, sumu. Yeah in tudi tam so bile žrtve, tudi tam smo imeli genocid. Spomin na Srebrenico je spomin na tisoče žrtev, na tisoče svojcev teh družin, ki so izgubili očeta, eh, moža, brata in imamo tudi tiste, ki so bili pobiti zaradi nacionalnih razkolov. Hvala lepa. Köszönöm szépen, képviselő. Hvala lepa. Hvala, kolegica Bild. Sedaj pa zeleni. Kolega Romeo Franc, prosim. Kolegi. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. 11. julija pred 25. 15 leti so srpske enote zauzele um, Srebrenico in ubile več kot 8000 eh, mladih moških in dečkov. Mi se še vedno sprašujemo, kako je lahko do tega prišlo. To predstavlja veliko breme Evropske unije, pomeni največji neuspeh Evropske unije po drugi svetovni vojni. Evropska unija se še vedno s sramom spominja teh dogodkov. Da se to ne bo nikoli več eh, ponovilo, moramo biti pozorni. 25 let po mirovnem sporozumu iz Daytona vidimo, da obstajajo še vedno enote, ki podpihujejo sovraštvo in razkol v Bosni in tudi drugot v Evropi. In mm, poskrbeti moramo, da se ne bo več govorilo o etnično čistih območji. Tukaj gre za čisti rasizem. Tega niso iznašli v Bosni ali v Srbiji moramo poskrbeti za to, da ne bomo pozabili na mlade, na otroke, na ženske, ki še vedno nosijo hudo travmo v sebi. Ravno tako moramo poskrbeti, da vojni zločinci ne bodo ostali nekaznovani. Tudi to je potrebno za razvoj skupne zgodovinske kulture. Izobraževanje je tukaj zelo pomembno, da ne bomo več prenašali konfliktov in zamer na naslednje generacije. Evropska unija pomeni veliko vrednoto za mlade v tej regiji, zato mora Evropska unija še naprej podpirati pristop teh držav in demokratične sile v tej regiji. Ešmo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR kolega Epping. Hvala lepa, predsednica. Danes eh, bomo počastili spomin na srebrenico. To je odprta rana, to so travme, ki jih imamo tudi na nizozemskem. To je največji poboj v Evropi po drugi svetovni vojni. In mi smo imeli tudi nizozemske sile, ki so tam ščitile ljudi, ampak od začetka je bila to misija nemogoče. Mandat eh, ZDA ni bil uporaben, imeli smo eh, naloge, ki niso bile izpolnjene. Dačbat je bil tam, ampak to ni bil njihov neuspeh, to je bil neuspeh nizozemske politike. Takrat sem bil politični novinar na nizozemskem. In veliko je bilo tistih, ki so menili, da moramo storiti nekaj v nekdanji Jugoslaviji. Parlament je to želel, vlada je to želela, mediji prav tako. Ampak to je bilo nemogoče izvesti. Dutchpad je bil takrat eh, talec te politike, ki ni bila uspešna. videli smo težave v Srebrenici, videli smo, kaj se je zgodilo in kako je s takšnimi mirovnimi misijami. In potem smo imeli žrtve tega groznega zločina. Mogoče je to neka žalostna tolažba in to sicer, da je mladič sedaj v zaporu na nizozemskem. Mogoče to ni dovolj. Hvala lepa. Gospod komisar. Sedaj bomo začeli s prvim krogom glasovanja. Glasovali bomo od 9.45 eh, do 11. Isto metodo bomo imeli kot lani. Poemensko glasovanje bo to. Člani bodo lahko preverili glasovanje in rezultate glasovanja. Dokument bo objavljen na spletni strani plenarnega zasedanja. Obrazložitev glasov lahko podate v pisni obliki le izjemoma, če gre za največ 400 besed, lahko to pošljete. Torej, glasujemo, do 11. imate čas za glasovanje. Rezultati glasov bodo objavljeni ob pol dveh popovdne. Sedaj pa. Komisar Farhev meni komisije, prosim. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hvala, predsednica, poslanci. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da smo lahko skupaj razmislili o tem, da smo se lahko skupaj spomnili genocida v Srebrenici. Sedaj je čas za to, da počastimo žrtve, da izrazimo sočutje do preživelih, podporo svojcem, prijateljem in vsem, ki so bili prizadeti zaradi tega. Genocid v Srebrenici, ta zločin mora biti opomnik na to, da se to nikoli več ne sme zgoditi. To nas mora spomniti tudi na to, da nismo imeli genocida le v Srebrenici in ni razlik med genocidi. Genocid je genocid. Obnova se začne spomini in s tem, da najprej počastimo spomin na žrtve. Hvala. Köszönöm szépen. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je sedaj zaključena. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. In to je kulturna obnova Evrope. Izjava komisije. Poslance bi rada spomnila, da pri tej razpravi ni postopka, pritegnite pozornost predsednice, ne bomo sprejeli tudi modrih kartonov. Imeli bomo kratek tehnični premor, samo minutko ali dve, zato da lahko dezinficiramo mizo komisarja, potem pa dobi besedo predstavnik komisije. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság. Sedaj pa dajem besedo kolegu Škinosu iz Evropske komisije. Prosim. Hvala, predsednica, poslanci. Preden bom začel, bi se vam rad zahvalil, ker bomo govorili o tej pomembni temi. Hvala za to razpravo, ki jo bomo imeli. Kultura je del evropskega DNK-ja, To je del naše bogate, raznolike, kulturne scene. To je ena izmed največjih darov, ki jo imamo v Evropi. To je treba ohraniti za vsako ceno. Vsi vemo, koliko je ta sektor pretrpel. Kulturni in ustvarjalni sektori so bili prizadeti zaradi pandemije in še nikoli ni bilo tako. 95 odstotkov podjetij V tem sektorju je majhnih podjetij, je neodvisnih eh, delavcev v svobodnem poklicu, ki pogosto delajo v prekarnih pogojih, negotovih pogojih. Komisija je bila v rednih eh, izmenjavah eh, s parlamentom, z državami, z vladami v teh preteklih mesecih, da bi našli nove rešitve. Naj začnem s tem, kar lahko imenujemo nujne rešitve. Recimo, eden izmed prvih ukrepov, ki smo ga sprejeli, je bil ta, da bi uporabili sredstva iz kohezijskega sklada za to, da bi se odzvali na te potrebe, ki so vedno večje in da bi imeli nove naložbene ukrepe. To je dalo državam likvidnost in prožnost za to, da lahko finančne vire namenijo tistim, ki to najbolj potrebujejo. To seveda obsega tudi kulturno in ustvarjalno industrijo drugič. Videli smo še eno nujno pobudo, to je nov instrument za začasno podporo oblaževanja ukrepov pri brezposlovanju in to se imenuje SURE in tu imamo tudi 100 milijonov evrov. To je schema, ki bo zaščitila delovna mesta in delavce, ki so prizadeti zaradi pandemije. In tu so ponovno države članice tiste, ki morajo izkoristiti ta instrument, ta denar zato da pomagajo umetnikom, ustvarjalcem in pisateljem. In tretjič, kot veste, imamo tudi začasni okvir ukrepov državne pomoči, zato da bi pomagali gospodarstvom pri tej epidemiji. Kultura je bila specifično vključna kot eden izmed sektorjev, ki je bil zelo prizadet zaradi te uh, pandemije, skupaj s, s turizmom z gostinstvom in s prometom. Večina držav je že izrabila ta instrument, če ne vse, ampak onkraj teh nujnih ukrepov smo sprejeli tudi veliko specifičnih ukrepov. Nekateri kulturni akteri so oblikovali svoje obetajoče pobude preko dialoga, preko sinergij z državami, s komisijo, s parlamentom in z drugimi. Želimo, imeti in izvajati te posebne pobude. Recimo, eden izmed najboljših primerov je Evropska kulturna fundacija, kjer imamo nov solidarnostni sklad za kulturo. Potem, recimo, pobuda Združite se ustvarjalci in to je bilo oblikovano v pilotnem projektu Flip. To ponuja prostor za vse ustvarjalne sektore v Evropi, tu imamo dostop za tiste, ki potrebujejo vire za različne mreže, ki lahko sodelujejo. Pred nekaj tedni smo imeli konferenco s predstavniki komisije parlamenta, vodi v svetu in vse to je bilo pravzaprav organizirano preko te platforme ustvarjalcev v Evropi. Sedaj pa bom omenil vodilni program Ustvarjalna Evropa. Tudi tu imamo sedaj najviše raven prožnosti v regulativnem kontekstu, gremo na izvajanje ukrepov razširili smo in podaljšali kar nekaj rokov, zato da bi olajšali izvajanje teh ukrepov v teh težkih okoliščinah. Načrtujemo tudi izvajanje posebnih ukrepov za kinematografe, recimo tu imamo 500 milijonov evrov, ki se bodo izdali v obliki voucherjev za tiste kinematografe, ki so najbolj prizadeti zaradi zaprtja. In v sektorju ustvarjalnih eh, umetnosti gremo tudi v smeri digitalne kulture. Onkraj programa ustvarjalne Evrope bomo kmalo začeli izvajati tudi ciljne podporne ukrepe za glasbeni sektor, ki bi tudi prizadet, sicer nesorazmerno, pa tu imamo tudi pobudo in tudi tu načrtujemo, da bi imeli 2,5 milijonov evrov, da bi pomagali večjo vzdržnost tega sektorja po tej krizi. Pravčujemo tudi to, kako se prilagoditi, kako krepiti kulturne in ustvarjalne sektorje preko jamstvenih schem, ki se bodo uporabljale v specifičnih situacijah, da bomo imeli več možnosti, več jamstev, več kreditov za počitnice. Sedaj pa zelo hitro. Obnovitev in nova generacija evropskega poglavja. Kot veste, imamo prihodnji teden vrh vodi držav in vlad ki bo zelo pomemben. Mislim, da bo to pot v smeri sprejetja dogovora, glede na svežen, ki ga predlaga komisija. Tu imamo tudi podporo za kulturni in stvarjalni sektor, ne le preko programa Stvarjalne Evrope, ampak bomo imeli tu tudi druge programe. React EU, nova kohezijska politika, Invest EU, program Digitalne Evrope in to je le nekaj programov v tej množici programov mislim, da bi bilo napačno reči, da je ustvarjalna Evropa edina pot k obnovi Evrope v prihodnih letih. Tu je veliko drugih instrumentov, tam svežnjo, ki jih lahko uporabimo učinkovito. Ampak eh, onkraj tega svežnja za obnovo. In s tem bom tudi zaključil to uvodno predstavitev. Ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi možnosti, ki prihajajo iz drugih verov, recimo imamo obzorje Evropa, kjer imamo drugi grost, kultura, ustvarjalnost in vse eh, vključujoča družba. To je fantastična priložnost za te sektorje in ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi skupnost znanja in inovacije, kik prvič bo to posvečeno industriji kulture in ustvarjalnosti preko inštituta, ki je v Budimpešti, gospa predsednica, če vas lahko spomnim. Torej imamo vse te urodja in vse te urodja bomo uporabili skupaj, zato da bo prišlo do konvergence pri tem močnem novem začetku po tej težki pandemiji. Seveda ne smemo pozabiti na turizem. Pred nekaj tedni se verjetno spomnite, prejšnji mesec pravzaprav smo predstavili celovit svežen za turizem in potovanja, kulturni turizem, znaša 40 odstotkov celotnega evropskega turizma. Torej, res moramo poskrbeti za to, da bi na začetku te poletne turistične sezone ostali osredotočeni na to, na kulturo v evropskem turizmu. Poslanci, gospa predsednica, v teh težkih časih kultura ni luksus. Kultura postaja potreba. Kultura je del naše dediščine, Kultura je evropski način življenja. To je treba ohranjati, zagovarjati, spodbujati in ščititi, ampak zato se moramo združiti, delati moramo skupaj, da bo ta nova prihodnost tako svetla, kot se le da. Tu računam na manjšo podporo, zato da bomo lahko pomagali tudi našim dinamičnim skupnostim umetnikov in ustvarjalcev. Hvala lepa. Nam sepam. Hvala lepa. Sedaj pa je čas za razpravo. Kolegica Šojdrova je prva, po imenu LS-a, prosim, dobite besedo. Hvala lepa, predsednica, hvala za besedo. Gospod podpredsednik, dragi kolegi, hvala, da se lahko skupaj borimo za kulturo, za kulturni sektor. To kaže na to, da je vse skupaj smiselno. Rada bi se zahvalila gospodu Schinesu, ker je omenil toliko dejavnosti. To je dodatek temu, kar že vemo. Stvarjalna Evropa, recimo. Naj vas spomnim na gospodarsko pomembnost kulture. To znaša 3 do 4 odstotke BDP-ja v Evropi, ta sektor. Poleg tega imamo še turizem. Gospod Schinas, vi ste to omenili v vaših sklepih, ampak tu imamo tudi vse kulturne spomenike, festivale, vse to so turistične destinacije. Brez kulturnih dejavnosti ne bo turizma. In to je gonilna sila, gonilni motor gospodarstva v večini evropskih držav. In zato želimo imeti ustvarjalno Evropo, želimo imeti nov sklad za obnovo, zato da bomo odprti za vse te dejavnosti. Sklad za obnovo bo velik naložbeni program. Države članice bodo tiste, ki bodo morale to maksimalno izkoristiti za obnovo, za oživitev, za aktivno rabo kulturnih spomenikov, vključno z neodvisnimi mediji, vključno s filmsko industrijo, tako da bomo nadomestili učinke pandemije s čim drugim, ker vemo, da je to zelo ničujoče. Zato je treba delovati. Treba bo okrepiti ustvarjalno Evropo, tega se želimo. In zato bi rada, gospod Schinas, da to še enkrat podprete v komisiji. Potrebujemo sklad za obnovo, za kulturo in to moramo biti pripravljeni podpreti z naložbami. Naj vas spomnim, da da je bilo leto 2018 uspešno leto dediščine in to je treba ponoviti. In še en zadnji poziv za konec. Imamo tempel Agije Sofije v Istanbulu. To je tempel za kristijane in za muslimane. Sedaj je ogrožen. Poskrbeti moramo za to, da to stane muzej, da to ne postane crkva. To mora ostati muzej, tako da lahko obe, obe verstvi živita skupaj v Istanbulu. Hvala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 v Nemčiji obarvanih rdeče. Ta noč je bila imenovana Night of Light. Um, korona virus in s tem povezana kriza je potisnila sektor dogodkov in kulture v hudo stisko. Evropska komisija do sedaj temu ni um, posvetila veliko pozornosti. To, kar smo sedaj slišali od komisije, ni dovolj. V naslednjih programih eh, kulturni sektor v Evropski uniji ne dosega dovolj pomembnega prostora. Zato zahtevam vsaj. 2 odstotka svežnja za okrevanje namenjenega Evropskemu kulturnemu sektorju sektorju in da je to jasno zapisano in da to ni prepoščeno državam članicam. Potrebujemo podvojitev sredstev za program Ustvarjalna Evropa. Ne smemo samo ponavljati to, kar smo storili do zdaj, ampak moramo iznajti nove stvari. Faren, képviselőtársunk a Renew. Hvala lepa, sedaj pa gospa Faren, v imenu Renew. Hvala lepa med eh, izolacijo so bili umetniki tam za nas, da so nam pomagali um, sanjati, um, ko morda srce ni bilo zadosti močno. Torej, ali bomo mi sedaj za njih tukaj, kajti res moramo kulturnikom nujno pomagati, to je krhek sektor, um, kino, koncerti, gledališča, vse se je kar zaprlo čez noč in sedaj um, je situacija zelo negotova tudi sedaj, ko smo dobili te programe v, za ustvarjalno Evropo in pa zneske, um, ni za dosti visokih zneskov, samo več, 8 eh, odstotkov več in to ni za dosto. Parlament um, želi veliko več podvojitev. Evropa samo 0,14 odstotka namenja za kulturo. Torej, to ni za dosti za kulturnike. Zato želim, da se čim več sredstev mobilizira za kulturo naprimer No New Generation za, podpiro, za podpiranje industrije ter pa prav tako za podporo MSP-jev, kajti kultura predstavlja 4 odstotke celotnega BDP. Po teh izrednih razmerah mora Evropa storiti več za to, da bomo pokazali, da je kultura nenadomestljiva, kajti izražanje je zelo pomembno. Veliko je možnih poti, naprimer kultura dediščina. Treba je odpreti možnosti za digitalno um, kulturo, več produciranja umetniških del v Evropi. Potrebujemo, torej, gospod komisar, potrebujemo novo pot, potrebujemo nove možnosti za kulturo in kultura mora biti vključena v dialog z evropskimi državljani in sicer tudi v okviri konference o prihodnosti Evrope. Ampak predvsem, če to želimo doseči, potem mora komisija dati, oziroma Európska unija dati prihodnosť kultúry. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Dare, na menu ide. Hvala lepa. Predvsem gibanje Salvinija so nekateri obtoževali, da želi uničiti Evropsko unijo, pa to ni res. Ne želimo uničiti EU, želimo izboljšati Evropsko unijo. 26. oktober 2019 sem poslal pismo predsedniku Sasoliju in sem ga pozval, da začne z ustanovitvenim procesom, ki je sicer zapisan v pogodbi. In predvsem sem podaril, da je pomen kulturnega sektorja. Evropa mora biti kot eh, Feniks iz eh, pepela, to mora biti Evropa ljudi, Evropa iz um, ljudi iz uh, Frule, iz Veneta, Katalanija, regije torej so pomembne. Lahko govorimo o zbirki različnih kultur evropskih narodov in ljudstv, ti sestavljajo Evropsko unijo ne moramo kar pozabiti na specifične elemente. Če bomo to pozabili, potem bo to zlomilo Evropsko unijo. Tega si ne želimo. Treba spoštovati kulturne posebnosti posamečnih držav in pa regij. Samo tako lahko zgradimo močno Evropsko unijo. Evropska kultura je lahko smiselna samo, če upoštevamo posebnosti držav in pa regij to potem dodaja tudi dodano vrednost celotni Evropi. Kultura mora biti prednostna naloga v evropskih politikah in mora biti del prihodne evropske ustave, kakršnakoli že ta bo. Ne moramo pozabiti na voljo ljudi. Treba zagotoviti, da upoštevamo to, kar ljudje mislijo, kljub interesom, eh, visokih finančnih interesov in pa evropske birokracije. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Jan Bu za zelene. Kolegica, hvala lepa. Um, gospod komisar, Žal Monet je dejal, da je treba s kulturo povsod začeti, ko govorimo o načinu življenja, o sodobni družbi, o evropskem načinu življenja. Med COVID-om je bila kultura prisotna povsod, povsod doma. Med izolacijo je kultura marsikoga potolažila, mu dala upanje. Kultura je ključen del vse družbe. Kultura izraža, predstavlja to je most med generacijami, med um, ljudmi, med jeziki, prav tako marsikoga zabava, ustvarja domišljijo. Gledališča, um, knjižnice, kino, vse to nas eh, združuje. Tako se lahko lažje med seboj razumemo, tako lahko premagamo diskriminacijo, prav tako pa krepimo demokracijo, dostojanstvo, solidarnost in pa temne vrednote Evropske unije. Tukaj res eh, pozdravljam kulturo in pa vse, ki izražajo kulturo. Sedaj med krizo ni bilo sorazmernih odzivov politike in to je zelo prizadelo umetnike, tehnike, ustvarjalce, vse, ki so del kulture. Vsi so zelo prizadeti. Zato moramo sedaj oživiti ta sektor, tako da kultura ne bo samo nek postranski akter k drugim eh, sektorjem. Ne, kultura si zasluži, da postane celotna prioriteta tudi proračunsko, ne samo politično gledano. Kulturo moramo postaviti v sprede našega projekta. To želimo za naše otroke. Če tega ne bomo dosegli, potem bo to vodilo v nove vojne, v nove konflikte. Sedaj pa naj še citiram Olivije Pija. Sedaj moramo skoristiti priložnost, ki je pred nami, moramo ustvariti evropski projekt, kjer bo Evropa obveznost, ne pa samo nek luksus. Torej moramo vse to doseči. Hvala. Ja. Következő hozzászóló John Bar- Hvala lepa. Sedaj pa gospod Džabacki v imenu IKR. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegice, kolege. To je nedvomno zelo pomembna razprava. Zelo pomemben, pomembno vprašanje za nas. Kajti kultura je v središču našega odločanja, našega razmišljanja. Zato bi rad slišal resen pogovor o tem, kaj naj komisija spodbuja. Ali se bomo spustili po spolskem terenu spodbujanja nadnacionalnih eh, kulturno-marksističnih projektov, ki poskušajo predstavljati evropski homos kot nekaj, kar nima korenin, kar nima nacionalne identitete ali pa nobene spolne identitete. Torej, brez kakršnih kolih eh, uh, eh, um, izvorov, korenin. Ne. Mi, evropejci, smo, kar smo, zaradi tega, kar smo vedno bili. Tekom stoletij smo to bili. Torej, krščanstvo, vse vrste krščanstva, seveda, različne vrste. In potem so tukaj še druge korenine, eh, drugi tipi izvora, izvira. In naj omenim Hagijo Sofijo v Konstantinopolu, v Istanbulu. Pomenovali so jo mater vseh crkva, ne kar tako. In vidimo, kaj se sedaj dogaja v Turčiji. To, kar se dogaja v Turčiji, ne more biti notranja turška zadeva. Ne, to je evropski spomenik, to je naše evropsko vprašanje in res morate to omeniti, ko se pogovarjate s predsednikom Erdoganom. Ne more sedaj kar poteptati eh, teh evropskih narodov in naše dediščine. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kiziljurek, Guengel, dragi kolegi, prihodnost Evropske unije ni vezana samo na notranji trg. Ne moremo ustvariti združenosti um, preko dobička. Tako ne bomo poenoteni. Mi smo poenoteni zaradi kulture v Evropi. No, nažalost eh, pa Evropa ne daje kulturi za dosti pozornosti in pomena. Kultura je bila zaradi pandemije zelo prizadeta. Veliko držav članic, eh, tudi Cipr, moja država, so kar pozabile na kulturo in pa umetnike. Ti so dolga, dolgo časa čakali na kakršno koli podporo, pa so dobili samo obljube, obljube in nič več kot to. Zato moramo sedaj povečati programe za financiranje za naslednje obdobje od leta 2021 do 2027. Prav tako moramo dati več spodbud za ustvarjalce in pa kulturnike po celotni Evropi. Potrebujemo celostno načrtovanje, kjer bomo podprli tiste, ki ustvarjajo kulturo, vse skupine. Tako lahko vlagamo v poenotenje in pa tudi v prihodne generacije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Milan Mon, omenil sem. Najlepša Prijanual. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V vseh programih moramo upoštevati evropski kulturni sektor. Obzorje 2020 in ustvarjen Evropa sta programa, ki morata biti posvečena kulturi. Kultura je tudi zelo pomembna za to, da pritegnemo in spodbudimo turizem. Gre za sektor, ki zelo trpi v tem trenutku. Evropska unija in načrt za spodbujanje kulture in spodbujanje različnih poti, kot je Jakobova pot, so res eh, zelo dober primer za to. In naslednje leto bo ta dogodek eden najpomembnejših dogodkov v Evropski uniji. Jakobova pot je evropska pot. Stoletja in stoletja na veliko evropskih romarjev romajo v Santiago de Compostelo in s tem spodbujajo skupno evropsko kulturo in evropsko identiteto. Ko govorimo o evropski kulturni dediščini, se strinjam z gospodom. Šojdrovo, ki pravi, da moramo Santo Sofijo označiti kot eh, moški. Hvala lepa, sedaj pa Viktor Negresko, socialisti in demokrati. Pentru viitorul. Uh... Gospa predsedujoča, ta razprava je zelo pomembna za prihodnost kulturnega ustvarjalnega sektorja. Gre za sektor, ki je zelo trpel zaradi krize koronavirusa. Na tisoče ljudi, ki dela v tem sektorju, se ne morejo prilagoditi na spremembe in na ukrepe, ki so jih uvedli vlade, pa eh, ne znajo in ne zmorejo tega popraviti. Ta sektor, ki je zelo pomemben, se je sedaj v tem trenutku pozabljen. Tudi v Romuniji eh, je tako. Več sto tisoč ljudi v Romuniji dela v tem sektorju in ne dobivajo dovolj podpore. Zato moramo dva odstotka svežnja za okrevanje gospodarstva nameniti kulturi in enako je treba storiti v državam članicam. Ta resolucija je eh, zadnja eh, možnost za to, da resnično zahtevamo, da do tega pride. Prisluhniti moramo vsem, ki delajo v tem sektorju. Hvala lepa. se pričujem, ampak ne bo modrih kartonov, ni tega postopka danes. Postopkovno vprašanje. Rad bi podaljšal razpravo, kaj ti sedaj prvič govorimo o kulturi. Pa imamo samo pol ure, to je šala to ne more biti resna razprava, prav tako nimamo modrih kartonov in tukaj nas ženete kot neko čredo, čez postopek. To ni učinkovito, to ni zadosti, ker je to zelo, zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa. Ja, prav zato prosim, da spoštujete čas za govor, vsi. nimamo več časa, tudi zaradi tolmaških omejitev, ampak upam pa, da bomo kmalo začeli z daljšimi razpravami, tako kot ponavadi. Sedaj pa gospod Ninas Zelen, lepo prosim, spoštujte svoj čas za govor. Evropska unija ima omejene pristojnosti na področju kulture in zato um, predvsem pošiljam sporočilo svetu. In kancerka in minister eh, sta omenila obletnico rojstva Beethovna. Mi praznujemo Beethovnovo delo, vendar pa ne posvečamo pozornosti sektorju, ki je ustvaril toliko mojstrov. Evropski kulturni in ustvarjalni sektor zelo trpi. In ta sektor je zelo raznolik in eh, seveda lahko sektor izgine, če Evropska unija ne bo pomagala temu sektorju. Mi potrebujemo nebirokratski sistem za eh, naše umetnike in spodbuditi potrošnjo na tem področju in ni prav, da enostavno pozabljamo na takšen sektor v teh hudih kriznih časih. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Peletje. Gue. Hvala lepa. Sedem milijonov umetnikov, kulturnikov po celotni Evropi je sedaj ogroženih zaradi krize. Sedaj so v zelo nevekotovem položaju in čakajo na to, kaj bodo povedali države in pa Evropska unija kulturni dogodki so odpovedani ali pa predstavljeni. Kultura je pogosto pozabljena med eh, politiki, pa sedaj vidimo, kako zelo pomembna je kultura v krizi tudi. Dva milijona virtualnih um, obiskovalcev v Louvru, na primer, um, smo videli pred nekaj leti. Kultura ni samo evropski način življenja, to je temelj celotne družbe, strpne družbe. Zato mora biti kultura tudi del naše identitete in pa našega odziva. Nekateri kolegi so govorili o evropski identiteti, ampak nacionalisti ogrožajo to identiteto, če pride na oblast. Moramo prevzeti odgovorno vlogo, eh, moramo še enkrat pogledati proračunske postopke in potrebujemo več eh, ustvarjalnosti za kulturnike. Nekdo je dejal, um, kultura pomeni spomin ljudstev in narodov. To je naša zgodovina, to je naš način življenja in razmišljanja moramo pozabiti na vrčevanje in moramo na novo premisliti o tem, kako bomo financirali kulturno industrijo in pa umetnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Behumeja Mehumeja, ILS. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Prvič od februarja govorim na plenarnem zasedanju in najprej bi rada izrazila sožalje vsem svojcem, ki so izgubili najdražje zaradi virusa COVID-19 in uh, še posebej pohvalila zdravstveno osebje, ki se je borilo v prvi liniji proti tej krizi. Veliko smo govorili o številkah, o pomembnosti in v tej razpravi, vendar pa bi rada še posebej poudarila, da kultura. Kultura spodbuja vrednote in evropsko identiteto. Pomembno je, da komisija podpira te vrednote. Zelo pomembno je to, kaj se dogaja v Santa Sofiji, ki jo želijo spremeniti v mošejo. Vidimo, kaj se dogaja v Evropi zaradi različnih totalitarnih režimov. In um, še posebej glede tistih, ki napadajo našo kulturo in naš način življenja. Zato je treba povdariti ne samo gospodarsko vrednost kulturnega sektorja, ampak tudi pomen, ki ga igra na področju spodbujanja demokratičnih vrednot. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Smerilio, e SND. Hvala lepa. Ustvarjalni in kulturni sektor sta strateška sektorja. Kultura je bila v kriznih časih zelo pomembna. A, kinematografi so prazni, gledališče je enako, produkcije ni več, vse je zaustavljeno in ti ljudje delajo v negotovih razmerah in tudi sredstva iz večletnega finančnega okvira niso zadosti. Za kulturno Evropo potrebujemo podvojitev sredstev, to mi želimo in skupaj z naslednjo generacijo EU lahko ustvarimo zadosti sredstev za dodatne sinergije. Evropska kulturna raznolikost mora biti v spretju našega modela razvoja. Moramo razvijati kulturo Evropo in pa druge podobne programe. Treba je čim bolj izkoristiti potencial, ki ga imamo tudi v programu za okrevanje. Potrebujemo konkretne odgovore. Lepen, in smo srdečni, fekin, da bi zočak ne vebens. Hvala lepa v imenu. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa, gospa predsednica. Se strinjamo glede tega, kakšna je situacija, kot tudi glede ukrepov, ki jih moramo sprejeti, zato da ublažimo posledice te pandemije. Na enega izmed najbolj dinamičnih ustvarjalnih sektorov sektorjev, ki je najbolj povezan z našo kulturo, identiteto in raznolikostjo. Prav tako sem si zabeležil vaše pomisleke glede proračuna in programa. Zaveste, kako je, ko se pogovarjamo o proračunu, so te razprave vedno, vedno zelo zapletene in pa kompleksne. Naj vam pa zagotovim, to, kar je pred nami, je najboljša možna opcija, kar je možno v trenutnih okoliščinah. In naj z vami delim optimizem. Pripričan sem, da bomo naslednji teden dosegli zgodovinski dogovor o tem svežnju za okrevanje. Tako bomo simbolno predstavili to, da bo Evropa ponovno začela ustvarjati nova delovna mesta in oživila gospodarstvo. Prav tako smo videli tradicionalno razpravo o tem, kaj sploh je kultura v današnji Evropi. Vidim, kako zelo bogata je naša kultura. Nijamo um, evropskega človeka kot takšnega, ki vse enako misli in potem useljuje svoje višljenje, svoje vrednote vsem drugim. Ne. Naša evropska kultura je zrcalo, zrcalo raznolikosti zrcalo bogatstva tega, kar Evropa predstavlja, glede na jezike, zgodovino, tradicije, kulturo, književnost, umetnost in podobno. In prav zato je Evropa nekaj edinstvenega v današnjih negotovih časih, nekoliko bolj mračnih temačnih časih, če lahko tako rečem. Pa še nekaj glede, kaj je Sofija. Delim vaše zanimanje, kaj je Sofija je simbol medverskega in medkulturnega dialoga. Je del UNESCO-ve kulturne dediščine, je simbol, je muzej, je dediščina, je tudi simbol mesta, ki je samo simbol tega, kar želimo kot naše vrednote, ki jih želimo v današnjem svetu. Turčija je članica EU, um, OZN pobude za zgodovino in je tudi tukaj sprejela določene zaveze. In Hagia Sofia je torej spomenik in ima še vedno takšen status, tako mednarodno kot eh, javno priznamo ta pomemben status spomenika. In to je ključno, kaj tiče ne, bomo spodkopali odprtost eh, Turčije in pa strpnost v Turčiji. In naj vas spomnim, leta 2010 je mesto, kjer je um, torej ta spomenik eh, Evropska kulturica kulture, Rajib Erdogan, je takrat dejal, takrat je premijer. To je Evropsko mesto srcem, s kulturo in civilizacijo, z ljudmi, s preteklostjo, s prihodnostjo. Vedno je gledalo v Evropo. Istanbul je izoblikoval evropsko kulturo in je bil pod vplivom evropske kulture. Premijer Erdogan leta 2010, takrat premijer. Takšen duh želimo, to sedaj pričakujemo od predsednika Erdogana, sedaj deset let poznaje. Hvala lepa. Muito obrigado. Com esta entrevista. Najlepša hvala. S tem bomo zaključili to razpravo o kulturni obnovi Evrope. Glasovanje bo potekalo septembra. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Počakali bomo samo, da komisija zasede svoje mesto. Na to pa bomo začeli. estamos então em condições. Začeli bomo z razpravo. Lep pozdrav vsem skupaj. Na njem redu imamo vprašanje za ustni odgovor o vlogi kohezijske politike pri obladovanju socialno-gospodarskih posledic pandemije COVID-19. V tej razpravi ne bomo imeli možnosti za spontane govore, niti možnosti za modri karton. Začenjamo torej z razpravo. Besedo dobi naš kolega Junus Omrži. Pet minut, izvolite. Gospa komisarka, draga Eliza Ferreira, spoštovane kolegice in kolegi. Obraz Evrope je izmaličen zaradi krize COVID-19. Vse evropske regije so bile hudo prizadete, brezposobnosti je več, vedno več podjetij propada, realno, gospod, realno gospodarstvo je res na trdih tleh. Nobeni regiji ni bilo prizaneseni in gospodarske napovedi so res katastrofalne. Ta kriza je pokazala, kako zelo krhki in ranljivi smo. Evropa se nahaja v zelo pomembnem trenutku. Obnova ni opcija, ampak je nujnost. Evropska politika eh, mora spoštovati eh, svoja načela in tudi cilj kohezije. V sanitarni krizi smo videli, da je edina evropska kri, eh, politika, ki je pomagala državam članicam, kohezijska politika. O, ustanovili smo sklad za pomoč brezposelnostim, za bolnišnice, za malim in srednjim velikim podjetjem in Videli smo, da je Evropska unija storila vse, kar lahko, da je prevzela odgovornost in da smo v Evropskem parlamentu tudi sprejeli uredbo. Zato bomo začeli zakonodajnim delom v zvezi s svežnjem za okrevanje. Ursula von der Leyen, predsednica komisije in kanclerka Merklova, kot tudi vsi predsedniki političnih skupin so zahtevali okrevanje, ki bi temeljilo na koheziji. Zato zahtevamo, da bomo od besed prišli k dejanjem in konkretnim ukrepom. Zato od sveta zahtevamo, da bo izpolnil svoje obljube in to pokazal na naslednjem srečanju na vrhu. Svežen za okrevanje in program Next Generation EU gre sta v pravo smer. Čeprav je Evropski parlament pričakoval krepkejše sklade. Kohezijska politika je zato prizadeta zaradi novega predloga večletnega finančnega okvira in opažamo 12 odstotno znižanje v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. Kohezijska politika igra centralno vlogo v vseh regijah in deluje na področju realnega gospodarstva. nadaljevanje s kohezijsko politiko je nujno potrebno, da ne bomo vplivali na dolgotrajno doseganje ciljev. Zato potrebujemo večjo poenostavitev in prožnost. Glede teh dveh ciljev nas boste imeli na vaši strani in pomagali vam bomo pri izvajanju teh ciljev. Slišali? smo že veliko odgovorov na naše vprašanje, še nekaj vprašanj pa je odprtih. Zelo pozorno bomo spremljali 350 milijard evrov za okrevanje in da bomo z njimi dosegli cilje kohezijske politike. In zato, gospa komisarka, vas sprašujemo, kakšno mesto bo Evropska komisija namenila kohezijski politiki. Zanima nas tudi, če bomo s tem skladom spoštovali načela kohezijski politiki, da bomo dali prednost regijam, tudi tistim najmanj razvitim in tistim regijam, ki jih je kriza najhuje prizadela. Kako bomo v okviru programa za okrevanje posvetili več sredstev tistim sektorom, ki so bili najbolj prizadeti in da ne bomo postili na cedilu najbolj oddaljenih regij. Svežen za okrevanje torej imamo in kako bo komisija nadaljevala s paktom za stabilnost in za rast s tem, da bomo ohranili kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027. Vsi pričakujemo dogovor v svetu. S tem dogovorom moramo tudi zadostiti Evropski parlament. Odbor regij in vsi soporočevalci želimo sprejeti odgovornost za to, da bomo dosegli sporazum do konca letošnjega leta, zato da leto 2021 ne bo izgubljeno leto. Hvala. Obrigado. Hvala lepa. Naš kolega Junus Omerži je podal uvod v regionalno politiko v povezavi s posledicami krize pandemije COVID-19. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Besedo dobi v imenu komisije gospa Eliza Ferreira, ki jo pozdravljam med nami. Vesel sem, da se zopet vidiva. Izvolite, beseda je vaša. Ent. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsednik Omrži, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala, da ste me danes povabili na razpravo. Razprava je res na mestu. V preteklosti ste me potrdili za to, da kot komisarka delujem za močnejšo Evropo z večjo stopno kohezijo. Sedaj se soočamo z velikimi izzivi. Evropska komisija je predstavila gospodarske napovedi in postalo je jasno, da bodo gospodarske posledice še hujše in oživljanje bo šipkejše, kot smo napovedovali veliko asimetrij, razrobljivosti vidimo v Evropski uniji. Gre za kritično obdobje. Bomo vsi skupaj našli politično voljo in postali vodilni za to, da bomo ta velikopotezni načrt za okrevanje izvajali v praksi. Evropska komisija je predstavila Svežen za okrevanje brez primere. Še bolj pomembno pa je, da je v tem svežnju osrednjo mesto zasedla kohezija in pa tudi solidarnost. Zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam za obe resoluciji, ki sta jih podprle politične skupine. Gre za del demokratičnega procesa. Ključnega pomena pa je, tako kot ste dejali, da ne smemo zavlačevati z medinstitucionalnimi pogajanji. Doseči je treba sporazum o vseh inštrumentih za obnovo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-2027 v polnem spoštovanju metode skupnosti. vsak dan, ki ga izgubimo, eh, pomeni, da mora podjetje zapreti svoja vrata, da nekdo ostane brezposeln. Komisija igra pomembno vlogo za to, da popravi razlike in neravnovesja med državami članicami. Zagotoviti mora tudi enaka konkurenčna pravila za to, da notranji trg lahko deluje. Poskrbeti mora za investicije za digitalno in zeleno obnovo. Hitro smo se odzvali s pomočjo Evropskega parlamenta, z odborom regij in z odborom za proračun. S pobudo za odziv na koronavirus smo sprostili 50 milijard evrov, tudi to ste omenili. S tem smo plačali maske, ventilatorje, dali možnost preživetja za podjetja in okrepili javni proračun. Šlo je za nujne ukrepe, sedaj pa potrebujemo še več. Svežen za okrevanje ponuja dodatnih 100 milijard evrov za kohezijo. Polovica prihaja iz Direct EU, 55 milijard evrov pa prihaja iz inštrumenta za takojšno pomoč v letih 2020, 2021 in 2022 za delavce, za mala podjetja, za zdravstvo, za zelene in digitalne projekte. To bodo dodatna sredstva poleg večletnega finančnega oktobra in pomeni premostitev med obema obdobjima. Imamo tudi sklad za pravični prehod in v okviru tega programa bo namenili 40 milijard evrov tistim regijam, tistim eh, delavcem, ki najbolj trpijo zaradi opustitev eh, ogličnega gospodarstva treba je tudi popraviti dolgotrajne posledice krize na regionalni eh, ravni kohezije za leto 2021 do 2027 mora še naprej dosegati konvergenčne cilje, podpirati eh, najrevnejše regije in poskrbeti za konkretne ukrepe na, terpen, na terenu, da bomo zagotovili zeleno in digitalno tranzicijo, ki ne bo nikogar pustila na cedilu. To lahko storimo samo tako, da bomo imeli stabilen finančni okvir zato pa potrebujemo odločitev v svetu v naslednjih dneh. Potem pa še potrditev Evropskega parlamenta takoj zatem. Tesno bom sodelovala z državami članicami, regijami, civilno družbo za to, da bomo dosegli sporozum o različnih kohezijskih predlogih. Zagotoviti moramo, da bo kohezijska politika še naprej zagotavljala kohezijo danes, jutri in še naprej in poskrbela za odporno okrevanje in obnovo za stabilno Evropo. Najlepša hvala za razpravo. Hvala lepa, gospa komisarka Liza Freira. in da ste odgovorili na to ustno vprašanje. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Prvi dobi se za Mirča Gorge Hava. Izvolite na minuto. Uh, uh, micro. Mikrofon, prosim. Okay. Okay. Me slišite, ja. Torej, še enkrat od začetka. Mas koleči. Domna kancelar Angela Merkel. Najlepša hvala, gospa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Kanclerka Merklova je dejala, da bo kohezija v Evropi prioriteta nemškega predsedstva. Zato, da zagotovimo kohezijo, moramo okrepiti kohezijsko politiko v Evropski uniji, ki bo najbolj pomembna. Če ne, bomo kmalo govorili o korozijski politiki na mesto o kohezijski politiki. Besedilo, ki pomeni referenco za nas, je besedilo, ki želi zagotoviti zdravje in večjo blaginjo, večjo solidarnost. Naši evropski državljani potrebujejo evropska sredstva iz svežnja za okrevanje in tudi iz evropskega proračuna. Ne smemo pozabiti na to, da države članice potrebujejo evropska sredstva, potrebujejo tudi prehodne ukrepe za absorpcijo 350 milijard evrov iz investicijskega in strukturnega sklada. Ne smemo dopustiti, da dobimo samo proračunske postavke na papirju, ne pa, bre, ne pa realnega proračuna. Potrebujemo proračun v Evropski uniji, to tako. Najlepša hvala. Besedo ima sedaj gospa Monika Silvana Gonzales. V imenu skupine ST za eno minuto najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka pri kohezijski politiki ne gre za radodarnost, ampak za pravičnost. Moramo storiti vse za naše lokalne skupnosti, za regije, za to, da jih oživimo po krizi pandemiji. S tem smo sprostili 350 milijard evrov za ohranjene delovnih mest in za pomoč tistim, ki so najbolj trpeli za starejše, za invalide, za brezdomce, gre za realno Evropo, za Evropo, ki nam je blizu, ne za tisto Evropo, ki zagovarja davčne oaze. Potrebujemo sklad za oživljanje evropskega gospodarstva in zato moramo poskrbeti, da bomo sredstva kohezijske politike neposredno porabili za kohezijo, da bomo dali prednost regijam, lokalnim skupnostim in brez pogojevanja. Zato upamo, da bo svet dosegel dober dogovor in da bomo s tem resnično dosegli, da nikogar ne bomo pustili na cedilu. Hvala lepa. Hvala lepa, Monika. Sedaj pa dobi besedo gospa Susana Solis. Perez v imeni skupine Renew. Najlepša hvala, gospa komisarka. Pandemija je pokazala, da je v evropskih inštitucijah še vedno veliko pomankljivosti, vseeno pa smo dokazali, da smo sposobni ukrepati. Dobili smo eh, največji možen svežen za okrevanje vloga kohezijske politike je bila sedaj zelo pomembna. Od sedaj naprej pa bo bistvenega pomena. Potrebujemo sredstva, ki jih bodo državljani dobili čim prej. Potrebujemo več prožnosti, več eh, poenostavitev in premisliti moramo tudi, kam bodo šla ta sredstva. Ta sredstva potrebuje lokalne skupnosti regije za bolj digitalni, zeleni in trajnostni model. Pomagati moramo malim podjetjem, trgovinam in jih okrepiti, da bo do naša podjetja postala bolj konkurenčna. Vprašati se moramo, kakšno Evropo si želimo. Želimo si Evropo, ki bo bližje državljanom ki bo podprla vse, vse brez uh, poselne in tiste, ki delajo in se želijo naprej izobraževati. Potrebujemo Evropo, kjer ne bo digitalne vrzeli, potrebujemo digitalno in prožno administracijo, e, potrebujemo Evropo, ki bo e, enakopravna, ki bo odpravljala neenakosti. Zato potrebujemo kohezijsko politiko, ki bo močnejša, bolj velikopotezna in bolj moderna. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Alessandra Baso v imenu skupine ID. Parla di politike per la coesione sociale. Ja, govorimo o politikah za socialno kohezijo v dobro evropski državljan. Pa, ampak ne moramo pozabiti na to, kar se je pravkar zgodilo in kar se, kar se še dogaja, zlasti, ko gre za socialno in gospodarsko krizo zaradi koronavirusa. Toliko je besed, toliko je programov, ampak doslej je malo tega prišlo do tistih, ki so na terenu. Ne moramo imeti le obljub in praznih besed, potrebujemo večjo prožnost. In le tako bomo lahko zmanjšali to razdaljo med besedami in dejanji ustvariti moramo večjo enakopravnost, ampak za to potrebujemo večje naložbe, zato da bomo lahko zapolnili socialne vrzeli v številnih regijah. Zaščititi moramo spodbujati specifičnosti in lokalne identitete. Spodbujati moramo pravo kohezijo, približati moramo regije. Soočiti se moramo s tem izzivom. Pač To, kar se je zgodilo s COVID-19, je bilo žalostno, ampak iz tega se moramo nekaj naučiti, sicer bomo prišli do točke brez vrnitve. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Niklas Ninas za eno minuto v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, komisarka, da ste z nami danes tu. Mislim, da smo vsi videli, da moramo imeti hitre ukrepe, da bi pomagali regijam. Mislim, da smo bili pri tem uspešni pri uporabi preteklih programov, ampak sedaj smo v drugi fazi. Sedaj potrebujemo dobre postopke, da bi pomagali tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo. In tu gre za to, da najprej ocenimo pretekle ukrepe, razmislimo, kaj želimo doseči in razmislimo o načinih, kako to doseči. Zdaj imam vprašanje za vas, za oceno. 60 regij se je že prijavilo za to, da bi spremenili programe operaterjev, ampak želimo videti, ali imamo tu kakšno korelacijo med tistimi, ki uporabljajo mehanizme prožnosti in tistimi regijami, ki so najbolj prizadete zaradi COVID-a, ali so ti sprejeti ukrepi nekaj, kar se izvaja v praksi ali ne, se to uporablja. In potem še nekaj, če želimo nekaj doseči v prihodnosti, potrebujemo strateški pristop. Sprašujem vas, kako lahko predelimo ta strateški pristop? Kako lahko poskrbimo za to, da imamo v React to You ta strateški pristop in da imamo mogoče, ne vem. No, pozabil sem, kaj sem želel reči, ampak razumete me, to res močno potrebujemo. Hvala za vaše govore, gospa komisarka. Hvala lepa. Besedo bi Vasali Aguilar za eno minuto v imenu skupine IKR. E Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospodarske in družbene poledice zaradi krize koronavirusa so res eh, dramatične, še posebej v Španiji, kjer je zaradi slabega vladenja prišlo do res tragičnih razsežnosti. Svežen za okrevanje nujno potreben za odpravljanje neenakosti in za spodbujanje gospodarske obnove, ki bo dolgotrajna. Zelo smo veseli, da je komisija sprejela naš predlog glede prenosa sredstev med programi v državah članicah. Še posebej pa me zanimajo odgovori na vprašanja obstoječi mehanizmi kohezijska politika v zvezi s tem ne more nadomestiti drugih skladov. In še vprašanje v zvezi s proračunom. Potrebujemo kohezijsko politiko, ki ne bo trpela rezov, ampak potrebujemo kohezijsko politiko, ki bo odgovarjala našim potrebam. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo za minuto gospod Žval Frejra v imenu skupine GUE. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Komisija je kot odziv na krizo koronavirus predlagala sklad za investicije in sredstva so prenesli iz skladov, kjer smo jih bolj potrebovali. Evropska komisija je poudarjala vlogo kohezijske politike znotraj večletnega finančnega okvira. S takšnimi kohezijskimi politikami bi jim preprečili konvergenco in z rezi v kohezijski politiki še povečali neenakosti. Treba je Eh, brez prostitve predhodnega financiranja doseči več kohezijske politike, več strukturnih skladov, več podpore za proizvodnjo, za naše delavce. Potrebujemo več eh, prožnosti. Treba je še povečati delež evropskih sredstev v okviru sofinanciranja in treba je spoštovati sprostiti pakt stab stabilnosti in rasti in sprostiti več proračunskih sredstev. Potrebujemo več kohezije v programih, ki, s katerimi se upravlja centralizirano na področju znanosti, naprimer. In treba je tudi premisliti logiko so upravljanja. Mislim, da imate pred seboj, gospa komisarka, še veliko dela. Hvala lepa. Muito obrigado. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Antoni Komin i Oliveres za eno minuto v imenu samostojnih poslancev. Hvala lepa, gospod predsednik. Podatkov še nimamo, ampak izkušnje kažejo, da je kriza še vedno v teku, ampak jaz sem zaskrbljen, da se bo to izboljšalo, ne pa, oziroma da se bo poslabšalo, ne pa izboljšalo. In ne gre za to, ali govorimo o finančnih trgih ali o uh, virusu, ampak nekateri bodo vedno izpuščeni. Socialna in gospodarska kriza bo različno vplivala na različne regije in s tem se bo lahko konvergenca zaključila. Zato moramo prilagoditi pravila strukturnih skladov, zato da se lahko prilagodimo vsem možnim gospodarskim okoliščinam. Ko je manj davčnih prihodkov v državah članicah, se pojavi vprašanje, kako lahko uporabljati iste ukrepe sofinanciranja, ki ga imamo drugače. Če imamo eh, rezerve, potem moramo to upoštevati posod. Ampak eh, je treba to izključiti iz pakta stabilnosti? To je krizna situacija. Treba se boriti proti gospodarskim neenakostim, kajti to je grožnja za naše demokracije. Hvala. Jaz pa sem zagora. Najlepša hvala. Sedaj gremo na drugi krok govornikov v imenu skupine ELS. Franc Bogovič, ena minuta. Hvala za besedo. E, Evropa bi bila brez uspešne kohezijske in kmetijske politike zelo drugačna. Razlike bi bile še večje. Evropsko podeželje bi bilo še manj poseljeno, bilo bi brez prepotrebne komunalne in okoljske infrastrukture covid kriza je pokazala da lahko bivanje na podeželju v zelenem okolju s čistim zrakom gozdovi v bližini vrtom ob hiši kvalitetnejše kot v desetem nadstropju v milijonskem mestu. v takem okolju je lažje ohraniti zdravje pa tudi stanje duha v glavi. pogoj za ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest je zgrajena infrastruktura vključno s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami ki so danes žal dostopne samo polovici prebivalcev evropskega podeželja širokopasovne povezave omogočajo sodobna delovna mesta kmetijstvo gozdarstvo obrti delo na daljavo učenje na daljavo spletno nakupovanje in zato verjamem da bo evropska unija tudi v prihodnjem obdobju ko imamo nove sklade uporabila te milijarde da bo zgradila in izboljšala stanje na evropskem podeželju okrepila projekt pametnih vasi in zgradila odporno digitalno in zeleno evropsko unijo. Najlepša hvala v imenu skupine SD Hannes Hajde za eno minuto. Ja, Gospod predsedujoči, gospa komisarka, regionalna politika je srce Evropske unije, kot je tudi izobraževanje za razvoj naših možganov. Več kot tretjina delovnih mest je bilo ustvarjenih z regionalno politiko v zadnjem programskem obdobju. Evropska unija se nahaja pred velikimi izzivi. Kriza je neobvladljiva samo s kohezijsko politiko. Potrebujemo več finančnih sredstev. V velikopoteznem evropskem proračunu potrebujemo Za dostna sredstva za regionalno politiko samo tako lahko zagotovimo varstvo podnebja, digitalizacijo in tako dalje. Res je, gre za vprašanje solidarnosti, vendar pa tudi razuma, kaj ti korist tega je jasna za vse državljanke in državljane. S temi sredstvi spodujemo gospodarsko rast, ustvarjamo delovno mesta, povečamo. Um, vidnost Evropske unije in zagotavljamo prihodnost za naše državljane. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Stefan Bižu v imenu skupine Brinju. Gospod predsednik, gospa komisarka, danes do povdne v teh trenutkih imamo zemlje, eno izmed ozemlji, ki je najbolj prizadeto in to je francoska Gvijana, to je francosko ozemlje onkraj oceana, tam se soočajo z grozno krizo. Eh, v naslednjih 48 urah bodo šli naši predstavniki, ti, ampak tudi Evropa mora pomagati. Seveda imamo Rescue EU, imamo takšne programe. Ja, to je treba uporabiti, ampak treba je tudi konsolidirati in spremljati lokalne rešitve. Treba je pomagati lokalnim skupnostim, ki pomoč potrebujejo. Treba je zaupati ekspertizi in izkušnjami iz prakse. Vse je treba storiti za boj proti virusu, ampak istočasno se je treba boriti proti občutku zapuščenosti zaradi COVID-19. Povsod v Evropi potrebujemo solidarnostne odzive in imamo rešitev, imamo kohezijo. To je kohezija med ozemlji, to je kohezija med vsemi evropejci. Torej potrebujemo prožnost, reaktivnost, poenostavljanje pri vseh teh orodij upravljanja s krizo. Vse je treba konsolidirati in to mora postati pravilo, pravilo gradnje Evrope, ki bo koristna in ki bo solidarnostna. Hvala. Muito obrigado. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Robert Ros in skupina EKR. Hvala, predsednik. Videli smo, kaj se je zgodilo na nizozemskem v naši trgovini eh, oziroma v tovarni pri nas eh, za proizvodnjo gum. Eh, Proizvodnja se je preselila iz nizozemske na mačarsko eh, in videli smo pač v zadnjih letih, da se uporabljajo kohezijska sredstva tudi recimo za gradnje avtoceste. To je bila avtocesta M3 pri okoli tovarne in brez tega ne bi nikoli mogli imeti prave proizvodnje. Torej vidimo včasih, da se sredstva uporabljajo zato, da se preženejo podjetja iz držav. Kaj se bo zgodilo potem, ko bo potrjenih 750 milijard? Nizozemska naj bi dobila 31 milijard, Mačarska bo dobila 7,3 milijard. Ali bomo še enkrat s tem kupovali delovna mesta na nizozemskem? Ne nekno slišimo, naj bo nizozemska solidarnost, naj kar porazdeli denar, ampak mi financiramo tudi naš propad. Kdo v Evropi je še solidarnosten do naše države, do nizozemske? Dobre, Hvala lepa beseda dobi Simone Schmidbauer, ELS. Eno minuto. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kot eh, bivša županja zelo dobro vem, kaj lahko storimo v lokalnih skupnostih in regijah. Evropska unija si zelo prizadeva, da bi lahko zagotovili oživljanje, zato potrebujemo finančno podporo in pravni okvir. Ne razumem, zakaj nismo dosegli, dobili še predlogov za prehodno obdobje. Ne smemo postiti nobene regije v Evropi na cedilu in do tega bo prišlo, če ne bomo kmalo ukrepali treba je zagotoviti odpravo birokracije, treba je uvesti več prožnosti za investicijske investicije na, za boj proti koroni, to seveda pomaga, vendar pa potrebujemo še več. Regije, namreč, regije v Evropi so hrbtenica Evrope in zato moramo za njih tudi poskrbeti. Dobrega, Najlepša hvala. Besedo dobi Kristina Maestri Martin de Almagro za eno minuto. Skupina SD, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pred nekaj meseci, ko sploh še nismo vedeli, da COVID-19 obstaja, smo tukaj razpravljali o možnosti za finančni okvir, ki bi bil bolj velikopotezen. Opozorili smo na zmanjšanje kohezijskih sredstev, prosili smo za več prožnosti in poenostavitev. Dosegli smo, da to lahko storimo, če lahko in da lahko na hitri način eh, ukrepamo in se odzovemo, ko gre za nujno ukrepanje. Vendar pa Evropska unija ne sme ostati pri nujni pomoči. Potrebujemo zadostna sredstva za to, da nihče ne bo prepoščen sam sebi, da ne bo pri prezrti in da bomo ponavljali napake iz preteklosti. Najbolj bom na vprašanje, kaj pa potem? Kohezijska politika je um, bistvo Evropske unije. Kohezijske politike zaradi krize ne smemo prizadeti še več, okrepiti jo moramo. Zato moramo nameniti dovolj sredstev in zato boste vedno imeli našo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi Izabel Benhomeja Benhomeja. Za eno minuto iz skupine LS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku Maržiju da je zaprosil za to razpravo, da danes lahko razpravljamo o tako pomembnem vprašanju, kot je vloga kohezijskih sredstev za oživljanje gospodarstva v obdobju po COVID-19. Evropske inštitucije so ukrepale pravočasno in to je treba našim državljanom tudi povedati. Pozdravljam tudi načrt Next Generation EU kjer imamo 200 milijard evrov, kar je predlagala komisija, da bomo spodbujali gospodarsko oživljanje. Pomembno je, da ta sredstva porabimo v tistih eh, regijah, ki jih je kriza pandemije COVID-19 najbolj prizadela. Zato moramo sredstva nameniti najbolj prizadetim regijam. Treba je tudi vzpostaviti prioritete in najpomembnejše je ustvarjanje delovnih mest, podpora malim podjetjem, kajti ta podjetja lahko ustvarjajo delovna mesta. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo ta podjetja dobila večji delež teh sredstev znotraj programa Next Generation EU. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa komisar Eliza Ferreira kot zadnja v tej razpravi. Dobrigada, sem prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Dobrigada, tuč. Hvala lepa vsem skupaj. Support. Hvala za vso podporo, ki ste nam jo dajali, ki ste dajali komisiji v teh težkih trenutkih, v katerih smo sedaj. Najprej bi rada začela s citiranjem tega, kar je omenil gospod Hajt. Namreč, da je kohezijska politika bijoče srce Evrope. Mislim, da je to srce bilo tudi takrat, ko je Evropa trpela in je bila v težavah. Hvala, gospod eh, Marži, ker ste omenili delo, ki smo ga upravili skupaj, zato da bi sprejeli takojšne odzive na težave s koronavirusno boleznijo. Naj vam rečem, da je to priložnost eh, za vse, kar ste omenili res je obstajala potreba potem, da gremo na konkretne situacije, da se posvetimo ljudem, da so te prožnosti v kontekstu odzivov eh, tri in tri plus že bile izrabljene v skoraj vseh državah Evrope. Zaenkrat so vse države z izjemo Avstrije in Danske uporabljale te transferje, to možnost rabe sredstev, ki so na voljo. Tu gre za preko 50 milijard. Zato, da bi lahko države izplačale to, kar je bilo izplačeno, torej za vse maske, ventilatorje, zato, da so podprli delovna mesta, majhna in srednje velika podjetja in zato, da bi dali takojšnji odziv. In torej vsem tistim, ki pravite, ja, politike komisije so stare politike, mislim, da smo dokazali, da eh, smo živahni, da lahko hitro pomagamo, če treba. Državna pomoč je bila skoraj da edina pomoč financiranja, ne bila edina, ampak je bila največja in najbolj vidna. Drugo, kar bi rekla, se nanaša na kakovost tega, kar smo predlagali. Ja, morali smo predlagati dolgoročne ukrepe, pri katerih res za kombinacijo s kratkoročnimi instrumenti, to je ta React EU, so možno prožnostjo. Ampak treba je ohraniti to možnost sofinanciranja skoraj do 100 odstotkov, če se države pač tako odločijo. React EU zaradi praktičnih razlogov ne moremo takoj razdeliti strani komisije ampak gre za to, da se tu črpajo sredstva na ravni vsake regije. Ovojnico lahko porazdelimo na podlagi podatkov. Ob koncu tega poletja ne bomo še imeli potrebnih regionalnih podatkov. Države pa so tiste, ki morajo prenesti ista merila, ki jih bo imela komisija, torej gre za upad BDP-ja, upad rasti povečanje brezposelnosti, vključno s brezposelnostjo mladih in potem tudi kakšne stopnje blaginje v državah, zato da bomo lahko spremljali to, ko bo šlo za sprejetje naslednjega večletnega finančnega okvira in da bi res lahko s tem pomagali regijam, da zadihajo pri teh razlikah. Ampak upam, da bomo pozorni na to, da bomo upoštevali kakovost in merila, ki jih bodo države uporabljale pri tej distribuciji. In tu bi se s tem odzvala nekoliko na vaše vprašanje, eh, kolega Omađi. No, glede na to bi dodala še nekaj. Ja, pomembno je, da sedaj sprejmemo predlog komisije in to mora biti pravo izhodišče. Mislim, da ne smemo na njihno ponavljati to, da ni dovolj denarja. Mislim, da imamo veliko denarja. In tu citiram kolega Ninasa, ki je rekel, ja, nekateri drugi ste tudi to menili, videti moramo, kaj želimo storiti s tem denarjem in kakšna bo kakovost naših ukrepov, kajti kakovost ukrepov bo vplivala na našo prihodnost. Glede na to, da je tako in še posebej s tem odgovarjam na vprašanje gospoda Ferreire. Nimamo pomankanje sredstev, kohezijska sredstva moramo prišteti drugim finančnim inštrumentom, ki jih je komisija predlagala. Gre za 55 milijard evrov namenjenih React EU. 33,5 milijarde evrov za pravični prehod in pa še več deset milijard evrov za eh, naslednje obdobje, zato da bomo lahko spodbudili ustvarjanje delovnih mest v evropskih regijah. To pomeni dodatnih 100 milijard evrov zato, da bomo lahko dobili jasen okvir in organizirati naše delo tako, kot to želimo storiti in da ukrepamo, izvajamo naše inštrumente v praksi in da ustvarjamo delovna mesta. Zelo sem ponosna, ker je bila komisija tako jasna v tem predlogu. To smo storili. Zato, ker ste bili vi tu, ker ste pritiskali na nas. In to smo storili tudi zato, ker eh, smo na ravni nekaterih vlad videli ta zagon, pozive naj delujemo, torej delajmo skupaj. Zelo hitro moramo delati, hitro se moramo odločiti o potrditvi, sveda je vse treba uskladiti, kaj tudi izboljšati tu in tam, ampak hitro moramo naprej. Vsi ste to rekli, denar mora biti na voljo, ampak ne nehno. Potrebujemo kontinuiteto, ne pa prekinitev. Seveda potrebujemo biti usmerjeni v zeleno politiko, digitalno politiko, obnovo za vse regije, vse državljane Evrope. To imamo v teh trenutkih, na naši mizi, delajmo skupaj kot institucije, zato da bomo dosegli tiste rezultate, ki jih od nas pričakuje državljanje v teh težkih zgodovinskih trenutkih v zgodovini Evrope. Hvala lepa, delamo še naprej skupaj in ja. Seveda smo vedno pozorni na tiste regije, ki so v največjih težavah, to smo že dokazali v preteklosti, delamo skupaj. Pomagajmo državljanom, kjerkoli že so, kajti vsi morajo biti del naše skupne prihodnosti. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Dobrega, Najlepša hvala, gospa komisarka. Ne slišimo veliko krat, da nekdo iz komisije pravi, da imamo dovolj sredstev. Sedaj pričakujemo odločitev sveta. Zadnjo besedo pa ima Evropski parlament in Evropski parlament je že izrazil stališče, glede tega, da želimo zaščititi kohezijsko politiko. Najlepša hvala za sodelovanje v razpravi. S tem je razprava zaključena. Vidimo se zopet ob pol dveh.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

2, 3, 4. prej. So, good afternoon, colleagues. Uh, the sitting is resumed. Kolegi, lepo pozdravljeni. Ponovno začenjamo s sejo. Sledijo rezultati prvega glasovanja. Poročilo Gusmao, smernice za politike zaposlovanja držav članic sprejeto. Poročilo Holmajer, predlog spremembe proračuna številka 5 sprejeto. Poročilo Holmajer, sprostitev varnostne rezerve sprejeto. Resolucija odbora ENVI o kromovem trioksidu zavrnjeno resolucija odbora ENVI o aktivnih snoveh sprejeto. Poročilo Gamon, celovit evropski pristop k hranjevanju energije sprejeto. Resolucija odbora ITRE o vse evropskem energetskem vse evropski energetski infrastrukturi sprejeto. Sedaj pa prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19. Predlog spremembe 4, prvi del, sprejeto. Predlog spremembe 3, zavrnjeno. Predlog spremembe 1, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, drugi del, sprejeto. Sedaj pa izvajanje kliničnih preskušanj zdravil. Predlog spremembe 1, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, zavrnjeno. Predlog spremembe 5, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, zavrnjeno. To so torej rezultati prvega glasovanja. Sedaj pa prekinjam sejo do 14.15 minut. Bogu, na koncu. So, guten Tag. Dober dan, drage kolegice in kolegi. Tisti, ki niste tukaj v polkrožni dvorani, ste najbrž za zasloni v pisarnah eh, in začeli bomo uh, z drugim glasovanjem. Seznam imate na dnevnem redu in glasovanje bo potekalo od 14.15 do 15.30. Postopek bo enak kot danes do povdne in s tem se pričenja drugo glasovanje. Glasujete lahko torej do 15.30. Rezultate pa bomo razglasili ob 18. uri. Nimam nobenih obvestil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 argumente. Gospod predsedujoči. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Popolnoma zači začenjamo s sejo. Objavil bom izide drugega glasov glasovanja poročilo trdino sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija. Poročilo je sprejeto. Resolucija odbora za okolje v zvezi z trajnostno strategijo za kemikalije sprejeto. Nujni postopek predhodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 sprejeto prva obravnava parlamenta je s tem končana. Naslednji nujni postopek v skladu z izvajanjem kliničnih preizkušenj za zdravil uporab, za uporabo v humani medicini za zdravljanje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena. Sprejeto Prva obravnava parlamenta je končana. Predlog resolucije petih skupin v zvezi z celovito politiko Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Resolucija je sprejeta. Še ena resolucija petih političnih skupin v zvezi s strategijo Evropske unije na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19. Tudi ta resolucija je sprejeta. Sedaj pa še akti po pravnem postopku. Po prekinitvi se je 19. junija je skupaj z predsednikom eh, parlamenta v skladu z 79. členom podpisal dva pravna akta, ki so bila sprejeta po rednem postopku. Predsednik bo skupaj z predsednikom sveta v sredo 15. julija podpisal pet pravnih aktov, ki so prav tako bili sprejeti po rednem zakonodajnem postopku. Naslov teh pravnih aktov bo objavljen v zapisniku. Zapisniki 8. in 9. julija bodo predloženi parlamentu ob začetku naslednje seje v odobritev. Če ni ugovora, bo parlament naslove teh pravnih aktov in uh, v tem glasovanju sprejete pravne akte posredoval pristojnim službam. Zahvaljujem se vsem, ki so danes še tukaj prisotni, zahvaljujem se osebju, želim vam lep vikend, lep večer in da se varno vrnete domov. Seja je prekinjena. I take the free drink.